Glasovanje o poročilu pa bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori. Prva je gospa Bockor. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vprašanje spoštovanja temeljnih pravic eh, je vprašanje, ki je relevantno za Evropsko unijo. Številne države želijo vstopiti v to skupnost držav, ampak eh, to pomeni tudi določene obveznosti. Ukrajina se je tudi odločila, da bo šla po tej poti. Prebiva, Ukrajina ima tudi mačarsko manjšino, eh, več kot 250 tisoč pripadnikov. Ampak ta mačarska manjšina je deležna tudi zelo nasilnih eh, pohodov, kot naprimer ta, ki je potekal marca eh, letos, kjer eh, je prišlo do proti mačarskega shoda z baklami, kar je v nasprotju z ukrajinsko ustavo, kar je v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi te države. Sama sem tudi posredovala pisno vprašanje gospe Mogherini in v svojem odgovoru me je obvestila, da pridružitveni sporazum med EU in eh, Mačarsko, pravi govornica, eh, zagotavlja spoštovanje pravic manjšin in da bo to tudi izpostavila naslednjič, ko bo na obisku v državi Ukrajine. Gospa Tapardel. Hvala lepa. Romuni bi morali imeti pravico, da delajo v Evropski uniji, to so temeljne pravice. Nažalost pa Številni pošteni delavci, ki prihajajo iz vzhodne Evrope, ne morejo delati in se spopadajo z diskriminacijo. V zadnjih nekaj letih smo bili temu priča nič koliko krat, kajti romunski delavci so obravnavani kot drugorazredni državljani. Trpeli so zaradi zlorab, ki jim ne bi smeli biti priča v 21. stoletju. Naloga Evropskega parlamenta je, da poskrbi, da se bodo spoštovale vse določbe v zvezi z delovnopravno zakonodajo. Ustaviti bi morali diskriminacijo in zato bi morali ozaveščati ljudi, še posebej kar zadeva njihove pravice. Prav tako imamo evropski organ, ki mora preprečevati zlorabe v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti, da se romunski delavci odpravljajo na zahod Evrope ne zato, ker potrebujejo denar, ampak zato, ker jih ta del Evrope potrebuje, vsaj na določenih področjih. In to seveda zagotavlja dodano vrednost. Hvala. Eno minutni govori so to. Prosim, držite se minute. Gospa Zaborska. Hvala lepa predsedujoča, gospod komisar. Slovaška bo prvič predsedovala svetu Evropske unije. Ena prednostnih nalog bo migracijska politika. Čeprav so slovaški politiki veliko krat podali izjave, ki so potem sprožile nesporazume, sprožile skrbljenost po EU, sem zadovoljna, da bo Slovaška se lotila tega celostno. Skušali bomo izboljšati nadzor na zonanjih mejah in boj proti terorizmu. Prav tako pa mora vključevati to tudi zakonodajo na področju zakonitih prosilcev za azil. Program pa žal te teme ne vključuje. Temu se vlada izogiba. Upam, da bo Slovaška uspešno prevzela predsedstvo prezira tudi to pobudo, tako bomo pomirili državljane, istočasno pa bomo potrdili tudi, da v EU vsako življenje šteje. Hvala lepa, gospod Tanasesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljam pobudo OZN za ničelno stopnjo infekcije z eh, virusom HIV eh, in eh, ničelno stopnjo smrtnosti zaradi AIDS-a. Ravno ta teden je namenjen pozornosti tej temam. Tuberkuloza je ubijalec številka ena za okužene z virusom HIV. Sedem od desetih obolelih za HIV-om v primeru okužbe s tuberkulozo umre. Vse manj donatorjev je za financiranje takšnih eh, programov eh, v Evropi in eh, Aziji in zato je tudi vse manj podpore takšnim programom. In ravno tu je tudi največji in najhitrejši razvoj odpornosti tuberkuloze na zdravila. V Evropski uniji se financiranje izteče letošnje leto in zato mislim, da je čas ne le za Evropsko unijo, ampak vse ostale, da razvijajo integriran okvir 2016-2020 za bojo proti eh, HIV in tuberkulozi ter sorodnim okužbam in eh, Evropska komisija in Evropske vlade morajo tudi zagotoviti naše interno financiranje zagotavljanja zdravil za vse obolele. Hvala lepa. Naslednji je gospod Turkano. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Obzoriti sem vas želel na zlorabe organov za varstvo otrok v določenih državah. To je prizadelo določene romunske državljane. Na severu Evropske unije je prišlo do težav. Družini so odozeli pet otrok. Družina Barbu, naprimer, doživlja enako dramo v Združenem kraljestvu. Pozivam britanske oblasti, da spoštujejo pravice dveh romunskih otrok in želim si, da bi institucije poskusile preprečiti takšne drame. Interes otroka je vedno nekaj, kar prevlada. Mm, nad drugimi potrebami, seveda pa je treba družine ohraniti skupaj. To je v skladu s konvencijo o otrokih. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospod Curtin Darling. Hvala lepa, predsedoča. Zelo velika odločitev je pred nami v Združenem kraljestvu gre za pravico do dela. O tem bomo govorili. Od 70-ih let so sindikati solidarnostno po vsej EU zagotavljali ustrezne pravice za vse. Ženske so se borile za enako plačilo. Evropsko sodišče pa je to zajamčilo leta 1982. Evropska zakonodaja o varnosti in zdravju je rešila nešteta britanska življenja. Pravica kot je porodniška, očetovski dopust, plačilo za eh, krajši delovni čas in pravico do dopusta. Vse to so ključne pravice in to je zagotovilo evropsko pravo. Tako smo se izognili najslabšemu možnemu scenariju, ko bi bila konkurenca najslabših možnosti. Sedaj pa seveda na referendumu se lahko odločate o tem, ali bomo ostali v EU ali ne. 23. junija glasujte za to, da ostanemo v EU. Hvala lepa. Next. Hvala. Naslednji je gospod Selimović. Hvala, gospa predsedujoča. Dve državi imata največji delež suženstva uh, eh, dan danes. Uzbekistan in Pakistan. To sta državi, s katerimi ima Evropska unija tesne odnose. Poročilo ILO e ugotavlja, da je ključnega pomena za oblasti v Uzbekistanu, da nadaljujejo z ukrepi, s katerimi bodo otroke uspešne oddaljili od eh, nabiranja eh, bombaža, saj se je otroke eh, vse čas izkoriščilo v ta namen. Evropska unija je vedno znova sistematično izpostavljala to vprašanje kršenja otrokovih pravic v Uzbekistanu in Pakistanu. Komisija in države članice pa gledajo v stran, ko prisilno delo tako med odraslimi in otroci, vendar le predstavlja ustaljeno prakso v obeh državah. Zato mora komisija odločno izpostaviti to vrstne primere kršitve eh, pravic v teh državah in se upreti prisilnemu delu v Srednji Aziji. Gospod Dambarski. Hvala lepa, gospod predsedojočo. Kolegice in kolegi, prejšnji teden je zvezdni parlament potrdil resolucijo, v kateri so armenski genocid poimenovali prav s tem imenom. Genocid. To se je zgodilo leta 1915. Zgodovinsko pravico je bilo treba znova vzpostaviti. Zaradi tega so se v Turčiji nenavadno odzvali, še posebej turški predsednik. To nima nobene veze z evropskimi vrednotami, ki naj bi jih Turčija spoštovala, po drugi strani pa poskušajo zločine takratnih turških oblasti pomesti pod preprogo. Bojim se, da evropski voditelji preveč popuščajo pred totalitarnim režimom. Hvala, gospod Anderson to radical reform, hence Sinn Féin's policy of critical engagement. The best Hvala lepa. Naj boljše bo seveda, če se um, govori o tem, kaj se bo zgodilo na referendumu. Evropska unija ni bila vedno pozitivna za Irsko vendar pa študenti lahko sedaj potujejo po Evropi in naša podjetja lahko dostopajo do skupnega trga in dostopajo do pol milijarde eh, strank. Prav tako imamo enako plačilo za moške in ženska, zaščito in potem tudi porodniško. Vsega tega ne bo, če ne bomo več v EU. Tega Britanci ne bodo nadomestili, če bo prišlo do Brexita, bo Severnarska prepoščena Britancem. Šimfen ni navijač EU, naš interes, pa je bil, da mora biti v najboljšem interesu severnih ircev. In zato se zazemam proti brexitu. Hvala lepa. Hvala, Hvala gospa Kluni. Hvala, gospa predsedujoča. Ekonomija deljenja ali kooperativna ekonomija je to, kar je na pohodu. In potrebujemo harmoniziran pristop, kar zdaj predpise na ravni držav članic v duhu enotnega trga in v interesu evropskih državljanov in potrošnikov, ki so največji uporabniki te ekonomije deljenja. V Franciji, naprimer, so študije pokazali, da 36 odstotkov potrošnikov že uporablja to vrstne storitve, kot so Airbnb in tako naprej, na Irskem podobno, 35 odstotkov eh, potrošnikov. In ta ekonomija deljenja v Evropi predstavlja pojav, ki ga ocenjujejo na 10 milijard evrov, v naslednjem desetletju pa naj bi zrasel na 50 milijard evrov eh, prometa. To ponuja priložnost, fleksibilnost, eh, izbiro in konkurenco eh, s tem državljanom in potrošnikom, prav tako to omogoča ustvarjanje delovnih mest za lokalno gospodarstvo. Zato pozdravljamo nedavno predstavitev komisije, ki je predvsem namenjena preprečevanju krpanke predpisov v državah članicah, uh, temveč želi razvijati enotne predpise za nove poslovne modele o postrezni zaščiti eh, potrošnikov in spoštovanju evropskega prava. Hvala lepa, gospod Brennan. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Severovzhod Anglije bo imel veliko tega, če ostanemo in veliko bomo izgubili, če bomo zapustili Evropsko unijo. Prednosti so jasne. Evropska unija je dobra za delovna mesta, kajti tako imamo dostop do največjega skupnega trga na svetu. Prav tako je Evropska unija dobra za naložbe, kajti kot najrevnejša angliška regija dobimo več nazaj, kot v to uložimo. Prav tako Evropska unija zaščiti naše pravice, tako v smislu potrošništva, kot tudi v smislu delavcev. Evropska unija nas prav tako varuje. Že od rimskih časov naprej je zdaj to najdaljše obdobje miru. Prav tako Evropska unija čisti našo vodo in ščiti naše živale. Prav tako se lahko skupaj bodimo proti podnebnim spremembam. Če ne bomo previdni, če bomo zapustili Evropsko unijo, se bo morda zgodilo, da bo mogoče kmeta z, ov, kmeta z ovcami videti samo še v muzeju za severovzhod Evropske unije. Združene kraljestva je jasno, bolje, da ostanemo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Harkin. You, Hvala lepa. Moje vprašanje danes večer je, ali lahko irski politiki ugotovijo, kaj je Evropska unija storila, kar se tiče pristojbina področju vode. Kakšna je obstoječa praksa? Ko je gospod Potočnik odgovarjal na to leta 2010, je pojasnil, da je obstoječa praksa taka, kot je bila takrat obstoječa direktiva leta 2003, ne leta 2010, 2014 ali 2016, leta 2003. 2014 je Evropsko sodišče razsodilo proti komisiji, ko Nemčija ni zaračunala določenih pristojben. Evropska zakonodaja bi naj dovoljevala državam članicam, da odločajo v ukrepih za izterjavo stroškov, ne da bi to rešili na vse storitve, ki se porabljajo za porabo vode. Direktiva tudi sama po sebi ne postavlja obvez, kar se tiče cen pri uporabi vode. Torej, kar je dobro za Nemčijo, je dobro tudi za Irsko. In irski politiki želijo kriviti sedaj Bruselj in s tem sedijo samo lastni cilje, nimajo pravne podlage za svoje argumente. Hvala lepa. Sarbu. Hvala lepa. Nedavne študije kažejo, da vsak tretji otrok med šestim in devetim letom starosti v Evropski uniji izkazuje prekomerno telesno težo ali celo debelost. Stroški reševanja te problematike znašajo eno desetino vseh zdravstvenih izdatkov v Evropski uniji, pa vendar nobenega pametnega napredka ni videti v smislu obračanja tega trenda. Nespremljivo je, da se boj proti debelosti bije zgolj na papirju in konkretno se ne, po, ne odvija nič. Potrebujemo konkretne rezultate in eh, ljudje morajo imeti na voljo vsa možna urodja za preprečevanje te eh, bolezni. Pomembno je, da se predvsem zagotovi ustrezne cene eh, in ustrezna kakovost hrane in preprečevanje zavajajočega oglaševanja. Predvsem je pomembna tudi nova platforma učenja o prehrani potrebni so ustrezni podatki in informacije za starše, tudi za vrtce, eh, kar zadeva načrtovanje dnevnih obrokov za otroke in upam, da bodo kolegi ta projekt podprli. Hvala, gospod Mamikins. Thank, thank Hvala lepa. Več tisočletij je podeželje že vir kmetijskih izdelkov in uh, drugih proizvodov prav tako predstavljajo veliko demografske in druge rasti. Ampak z industrijsko revolucijo so mesta začela privlačevati vedno več ljudi tudi z podeželja, zaradi tega je prišlo do rečenja prebivalstva na podeželju. V večini držav članic prebivalci na podeželju zdaj predstavljajo manj kot 50 odstotkov ljudi. To morda dobro vpliva na naprimer ceno stanovanj ali stroške prevoza, ampak podeželje tako izgublja svojo prihodnost. To škodi tudi proizvodni, še posebej na področju kmetijstva in tradicionalnega rokodelstva. Veliki deli podeželja so zaradi tega ogroženi. Po letu 2004 pa je zadeva še slabša. Hvala. Next speaker. Hvala lepa. Naslednja je gospa Res, ki je pa ni, gospod Marijas. Hvala lepa. Smo pri obletnici zmage nad nacisti. V Albaniji Edi Rama je dejal, da predstavlja albanske državljane, tiste, ki jih je Grčija obsodila kot vojne zločince. Sodelovali pa so pod okupacijo z Wehrmachtom in so umorili tisoče grških civilistov. Sedaj je čas za to, da Grki zahtevajo reparacije tudi od Albanije za zločine, ki so jih zagrešili ob boku nacistov. Edi Rama tega ni sprejel. Leta 1945 Grčija ni sprejela na vzočnosti Albanije na sestanku v Parizu, kaj ti še vedno dolgujejo reparacije Grčiji, tako kot tudi Nemci. Tri leta je bila iz te države okupacijska sila v moji državi. Yes, I... Gospod Rikavras, 5. junija je potekala velika demonstracija v Barceloni v bran evro. Gre za nadaljevanje demonstracij, ki so se začele pred štirimi meseci. Španska vlada je pripravila ideološki načrt, ki ne bi bil v neskladju za okvirno direktivo o vodah. Ne želijo sprejemati odločitev o socialni politiki, vsi pa drznejo zopet tudi s tem eh, načrtom. postavljati pod eh, vprašanje obstoj rečnega ustja. Gre za dejansko nezadostno količino vode in eh, tu bi rad podporil teh eh, več tisoč ljudi, ki so demonstrirali in komisijo pozivam k temu, da pozove sama špansko vlado, da naj odpravi ta načrt. Gre za izredno pomembno reko v tem okolju, ki je izjemnega pomena za naše okolje. Hvala, gospod Wood. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dumping kitajskega jekla se nadaljuje po vsej Evropi. David Cameron pa je vodja tega cirkusa za majhno skupino neodgovornih držav članic, ki še naprej blokirajo predloge komisije, zato da bi bile tarife bolj poštene. To bi rešilo našo jeklarsko industrijo. Vendar imam nekaj dobrih vesti. Scarborough in Workington sta dve propadli tovarni, ampak nekdo jih je kupil za en funt. 225 ljudi v Workingtonu bo ohranil svoje delovna mesta. Tam je tudi moja pisarna. Tako bodo ohranili tudi 4000 delovnih mest v dobavni verigi po Združenem kraljestvu in v Franciji. Laboristi še vedno izpostavljajo, kako neprevidno požrešni so torici, kar zadeva jeklarsko industrijo. Sodelujejo z laboristi, kot je Sue Heyman in Alan Smith. Sodelujejo pa tudi z sindikati. Vsi vemo, da Evropska unija deluje najbolje, če smo solidarni in če delujemo skupaj. To velja za politike, poslovneže in delavce. Hvala, gospod Polček. paní předsedkyně, za udělení slova. Já bych chtěl mluvit o... Hvala lepa, predsedujoča. Naj spregovorim o tem, kako deluje naš skupni trg, kar se tiče avtorskih pravic oziroma kako ne deluje. Imamo v Evropi sistem urejanja kolektivnih pravic, ki bi naj zagotavlja, da se bodo te pravice zagotavljale in da bodo imetniki pravic dobili določene ugodnosti in plačila za uporabo pravic. Za uporabnike pa to pomeni, da bi naj pravice bile dostopne. Vendar pa podjetja zastopajo le pravice tistih imetnikov, ki so na določenem področju. Nimamo torej dovoljen na ravni EU. Mislim pa, da to je težava. Evropska unija mora to nekako urediti, tako da bomo torej imeli dovoljenja na evropski ravni. Hvala. Hvala naslednja, gospod Matijas. Obrigada, Sra. Presidente. Depois de ameaças sistemáticas a Portugal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi spregovorila o sistematičnih grožnjah proti portugalski. Komisija je dejala, da ne bo sankcionirala Francije, ker Francija je pač Francija. Predsednik Evroskupine pa zahteva sankcije za vse. To je njegov prispevek k stabilnosti. Dejstvo je, da evropski voditelji počno vse, kar je v njihovi moči, zato da ostajajo naši državljani na robu živčnega zloma. Kot da vse skupaj ni bilo dovolj, kot da finančna kriza ni bila dovolj, kot da kriza demokratične legitimnosti ni dovolj, kot da nismo na robu ekonomskega in socialnega propada zaradi vrševalnih ukrepov, kot da vse skupaj ni rezultat politike, ki preprečuje, da bi dosegli zastavljene cilje, pa kljub temu predsednik komisije pravi, da pač eh, konec koncev gre za unijo med eh, enakimi. Ampak posledice so realne in zelo konkretne. Gre za ekvivalent gospodarske sabotaže. Zato sprašujem eh, komisarja naslednje dajte že konec koncev narediti uslugo Evropi in ne prenehajte s tovrstnim ravnanjem. Hvala, gospod Kahn. Gospa predsedujoča, še 17 dni nas ločuje do referenduma o Združenem kraljestvu, o tem ali bo ne. To je velika odločitev, to bo vplivalo na Britanijo, pa tudi na vse druge države članice, katerih predstavniki so tukaj v Evropskem parlamentu. Če bi zapustili Evropsko unijo, bi to lahko vodilo do recesije. 3,2 milijona delovnih mest sta ogrožena. Prav tako bi lahko ogrozili varnostno sodelovanje. Kampanja za to, da bi zapustili Združeno kraljestvo, na to nima odgovorov. Zaradi tega pač strašijo ljudi glede priseljevanja. V zadnjih nekaj tednih so podali nekaj nagnusnih in skoraj rasističnih trditev in pravijo, da so vsi prisotni eh, priseljenci, kriminalci in da poskušajo samo izčrpavati socialni sistem. Tudi sam sem priseljenec in vem, da to ne drži. In vem, da tudi dobri voljivci v Združenem kraljestvu to vedo. Prav tako bodo videli, da kampanja proti članstvu laže in da bodo glasovali za to, da ostanemo v Evropski uniji 23. junija. Hvala. Zdaj pa gospod Tum. Kolegi, Latvija in Estonija ima veliko oseb brez državljanstva. To so nekdani državljani Sovjetske unije in njihovi otroci. 12 odstotkov je celotnega prebivalstva v Latviji, takega in šest v Estoniji. 24, pred 24 leti so izgubili državljanstvo. Ta težava v Estoniji in Latviji še ni bila rešena obeh državah nimajo pravic do glasovanja med evropskimi nacionalnimi volitvami, v Latviji tudi med lokalnimi. Estonski in latvijski državljani so zbrali več kot 700 tisoč podpisov za to, da bi popravili te pravice osebam brez državljanstva. Zelo dobre argumente imamo za spremembe v Estoniji in Latviji, še prav posebno v Latviji, je število sedežev v Evropskem parlamentu nesorazmerno visoko na račun tistih, ki torej nimajo državljanstva. Zato želim, da podpremo pravice tudi za osebe brez državljanstva v Latviji in Estoniji. Hvala lepa. No the... Hvala. Modrega kartona v enominutnih eh, govorih ni žal. Gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoče gospod eh, Junker, gospod Dragi in kompanija, dajte se potruditi in eh, prisluhnite temu, kar vam pravimo. Boj eh, delavcev in portugalskega prebivalstva je privedel do tega, da je bila odpoklicena vlada, ki je izvajala vaše politike. Boj portugalcev je uspešno povečal minimalno plačo, znižal plače najvišjih vodilnih, ohranil pokojnine, zagotovil eh, progresivno ceno šolskih potrebščin in eh, na ta način smo uspeli narediti veliko. Ampak vendarle je to zelo malo, čeprav je pomembno. Lahko bi dosegli bistveno več. Gospod eh, Juncker Ja, Francija je pač Francija, ampak Portugalska je pa morda pač Portugalska z 800 leti zgodovine, z ljudstvom, ki je ponosno na svojo neodvisnost in eh, ti so tisti, ki bodo sami ustvarjali svojo zgodovino in svojo usodo. Gospod Lebreton. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod eh, Juncker je bil 31. maja na kongresu francoskih županov in jim povedal, Evropa ste vi. Ampak ne, gospod Juncker. Vi sami ste Evrope. Vrčevalni ukrepi ste vi in eh, župani so žrtve in vi ste njihov rabl. Eh, rabl, eh, ki Franciji jemne 97 milijard evrov sredstev, strukturnih sredstev v dveh letih, čeprav to državo Evropa stane dvakrat več. Dejstvo je, da komisija ima orožje, vi ste pa konec koncov tudi zastopnik eh, finančnih interesov. Včeraj Luxleaks, danes Panama Papers, tafta jutri. Ampak eh, župani niso neumni, gospod Juncker, in eh, vse več se jih pridružuje tistim, ki jim vi pravite populisti in ki so dejansko patrioti. Merci. Hvala. Gospod Papadakis. Hvala lepa. Siriza v Grčiji je oklestila pokojnine in tudi socialne pravice, prav tako ljudem kradejo denar in seveda tudi davek davkoplačevalcev namenjajo podjetjem. Zdaj pa pripravljajo novo zakonodajo na področju delovskih pravic v skladu s tem, kar se dogaja v Franciji in tudi v Belgiji. To so tako imenovane najboljše prakse iz Evropske unije. Evropski parlament je prav tako institucija, ki to podpira, kajti ljudi mečejo na cesto v več tisočih naenkrat. Gre za krčenje plač in za množične odpuste. In vse to naj bi privlačilo naložbe. Vlada v Grči in tudi vlada v Franciji sta to podpisali, ceno za to pa bodo plačali seveda ljudje. Če se bomo želeli odzvati, se lahko odzovemo samo na organiziran način, zato da ovržemo kapital. Hvala. Hvala lepa, s tem je konec točke enominutnih govorov. Nadaljujemo jutri. Začeli bomo ob devetih. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta in seja je končana.